Dear colleagues, kolegice in kolegi, prosim začnimo s tem skupnim srečanjem med ekonom in odborom za proračun. Žena tuja predsednika pač eh, odbora bi rad upravičil, ker se srečuje za slovaškim predsednicom glede umestnega pregleda MFF-ja. No, ampak gospod Mursen predstavlja odbor za proračun in bo so predsedoval temu sestanku. To je skupno srečanje in v celoti bomo govorili o našem poročilu o fiskalni izmogljivosti za evromoče. Izmenjali bomo mnenja po zadnjem skupnem sestanku 12. julija. Naj vas spomnim, obstaja močna politična volja, da zaključimo s tem poročilom do konca leta. Tako da bomo to skupaj sprejeli z dvema poročiloma AFKA o delovanju EU um, v povezavi z Lizbonsko pogodbo in pa v zvezi z morebitnimi prilagoditvami trenutnega institucionalnega okvira. Poročevalca boste podala informacije po sestanku poročevalcev v Senci in boste predstavljali trenutno stanje. Torej, kar takoj dajem besedo gospodu Bögeju. Ja, Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala, da ste prišli ob tako pozni uri na današnjo sejo. Imeli smo nekaj težavnih sej s poročevalci v senci, politični skupin, to je pač del našega dela, gre za fazo, ki je ponavadi težavna na podlagi teh pogovorov. Smo potem premislili, kako bi oblikovali ponovno verzijo besedila in na podlagi tega besedila bi lahko dosegli široko podporo gre za samo inicijativno poročilo, ki se ne spušča v zakonodajne podrobnosti, ne gre za poročilo ene same politične skupine, gre za skupno delo, ki vsebuje veliko težko doseženih kompromisov. Ko govorimo o poročilih in kjer govorimo, ki, ki vsebuje 4-5 predsednikov. In tako je bilo tudi v mednarodnem denarnem skladu, da bi dobili boljše inštrumente, ki bi bili bolj učinkoviti. In če si teh dokumentov še niste pogledali in prebrali, vam jih lahko zopet predložim. Gre za vprašanje o proračunski zmogljivosti in v teh dokumentih to vprašanje igra zelo pomembno vlogo. Gre za to, kaj smo dosegli na začetku uvedbe evra, kaj smo dosegli z zakonodajnimi paketi in svežni, tupak, sixpack in tako dalje, ampak eh, gre tukaj predvsem za to, kako bi se soočili z nadaljnimi krizami, pretresi, če smo na to pravilno prilagojeni in tudi pripravljeni. In takšne premislike vsebuje ta dokument. Skušali smo oblikovati načrt, v okviru prvega delovnega načrta in na podlagi tega doseči kompromise in kompromisne predloge sprememb in zato bomo predstavili to resolucijo kot močno sporočilo, vsebuje tudi načela, splošna načela, ki so naletela na široko podporo pričevalcev v senci, vseboje tudi naloge, tri stebre, proračunsko zmogljivost, stabilizacijo evra in tako dalje. Imamo tudi tretji del, kjer govorimo o demokratični odgovornosti nadzoru in vladanju in upravljanju s proračunom. In na koncu imamo tudi smernice na podlagi demokratične Evrope. In te smernice smo tukaj tudi predstavili, zato da bi dosegli dolgoročno stabilizacijo evroobmočja in zahtevali od komisije, da Bela knjiga vsebuje tudi ta del za leto 2017. vsebuje tudi priporočila za potrebne zakonodajne predloge, da bi pripravili načrt za ukrepe, ki jih potrebujemo. Dolgoročno gledano, kar upošteva tudi možne spremembe pogodb. Torej, na podlagi teh kompromisov smo oblikovali novo besedilo. Potem se bomo tudi pogovorili o tem, kako bi lahko obravnavali kompromisna besedila na podlagi tega. Smo pa, sva pa odprta oba poročevalca za predloge političnih skupin. Gospod predsednik, mislim, da se moramo natančno držati časovnice za to, da bomo lahko to poročilo potem predstavili na decembrskem plenarnem zasedanju. tudi svet se pripravlja na dogodek marca v Rimu in če bi to preložili na januar, bi bilo to že prepozno. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala za to jasno stališče. Tudi glede časovnice, Ermož Perez. Hvala, predsednik. Torej, to je skupno poročilo. Danes predstavljamo časovnico In skoraj da vsi se strinjamo glede te časovnice, oziroma glede skoraj da vseh stvari se so poročevalce strinjava. Bi pa samo dodala par stvari glede metode. Ta časovni črt je morda nekoliko preveč um, kratek, potem drugo pa je tudi sporočilo. No, že dolga leta sva tukaj oba v Evropskem parlamentu s soporočevalcem in želela sva iti po drugi poti, kot prvadi. Včasih sva želela dati v deset vrstic eh, skoraj da vse, ampak na koncu vse je razvodenelo in potem um, ni jasnega sporočila. Tokrat sva želela um, iti po drugi poti, kot pa običajno. Torej, želela sva podati jasno sporočilo torej evro, ne bo vzdržen, če ne bo temeljnih sprememb. Sedaj po britanskem stopu se tudi lahko vprašamo, kako konsolidirati evro kot ključni strukturni element Evropske unije in vloga Evropskega parlamenta trenutno, po najnem mnenju, je to, da pošljemo politično sporočilo, kratko nedrnato politično sporočilo. In v tem duhu sva delala še enkrat preoblikovala to besedilo, tako da so prišla do tega časovnega načrta. No, seveda um, je tukaj pomembna tudi širša slika, torej Brexit. To je seveda imelo velik učinek na sam duh razprave. Um, še preden se je sploh govorilo o 50. členu, um, je bilo o tem govora v Evropskem svetu. Torej, sedaj lahko govorimo o prihodnosti evroobmoča in lahko se zgodi, da med 27 terico um, pride do razkola. Uh, Sopročevalce menite nekoliko drugače. Glejte, imamo določene skupne interese med 27 terico, ampak uh, mislim, da se evroobmoče mora osredotočiti nekatere stvari, ne moramo biti tiho. Evropska komisija bo pripravila belo knjigo za to področje um, v Bratislavi so razširili področje porabe torej na celotno vizijo EU27. Uh, ampak gledajte, evro pri tej temi res ne moramo stati tiho. Moramo se osredotočiti na to. Pa še dve pripombe za konec. Nekateri predloge seveda uh, bodo morda zahtevali tudi revizijo pogodbe, no ampak niso pa se mogli osredotočiti samo na to, kajti oba odbora, Ekor in Bač, um, seveda ja, mora to gotoviti, kako bomo organizirali uh, določene predloge, ampak to ni prvo. Bolje je bistveno to, da gotovimo, kakšne predloge treba sploh podati, tako da bo evro na daljši rok vzdržna valuta. Pa še nekaj glede časovnice. To je za nas sveda zelo bistveno vprašanje. Se zavedamo pa tudi tega, da so tukaj še druga pomembna poročila sploh glede na primer pristojnosti AFK-a in tudi v tem podobnem času bodo sprejeta druga relevantna poročila in tako mislim, da bo Evropski parlament lahko poslal jasno sporočilo in svetu in komisiji. Hvala. Thank you. Hvala. Gospod Morsa. Thank you very much, Hvala, predsednik. Menom skupine EPP, kolegov iz Ekona bi rada dejal naslednje. Teko tega leta smo imeli veliko sestankov na ravni poročevalcev v senci. Hvala lepa obima poročevalcema za vsoložen trud in pa za potrpežljivost tekom tega leta, tega leta. To je seveda zelo uh, težka tema. To vidite že potem, da je bilo vloženih več kot 800 predlogov sprememb. Uh, Kolege z vseh skupin so to predložili za prvi osnutek. Kje smo sedaj? Sedaj imamo krajšo različico tega poročila oziroma časovni načrt. To smo poslali vsem poslancem danes in v okviru ekona moramo nadaljevati posvetovanja in treba ugotoviti, kje so te rdeče črte, torej stvari, pri katerih nekateri ne more popustiti in kaj je vključeno in kaj ne. Potem tudi, kakšna so stališča ekona in podobno. Že na začetku smo dejali, da želimo biti konstruktivni v tem postopku in razpravi. Želimo razmisliti o tem, kakšen je volumen te proračunske zmogljivosti. Torej, kaj bi lahko naredili, kakšna ne bo številka, iz kje naj dobimo ta sredstva in pa kako ne bi to financirali. Najprej um, sama številka, moramo biti realistični. Če bomo sedaj prišli pred države in um, prosili države za neposredne prispevke, um, ne vem, se lahko vprašamo, kako bodo dejansko pripravljeni prispevati z neposrednimi plačili. Potem ali bomo um, imeli lastne sredstva na daljši rok. Eh, to morda bolje, ampak je pa treba gotoviti, kako to veljaviti. Torej, lastna sredstva, um, ja, že na daljši rok, ampak kaj pa na krajši oziroma srednji rok, to se mora vprašati. Potem še nekaj iz časovnega načrta. Ta proračunska zmogljivost mora biti takšna, da bi rešili države v težavah. No, če želimo rešiti večje države, potem potrebujemo od 500 do 1000 milijonov. Prav tako je treba vedeti, da ima ESM drugačno funkcijo kot pa proračunska zmogljivost, kajti ESM že imamo um, za državo v državah. Torej, številka mora biti realistična, prav tako moramo preprečiti krize, moramo stimulirati reforme in izboljšati konkurenčnost na splošno če bo to nekakšen sklad za slabe dni, potem potrebujemo tudi jasne predpogoje, treba je odpraviti moralni hazard in pa uh, preprečiti trajne transferje, prenose sredstev. Za EPP Econ um, eh, je predvsem pomembno naslednje, tudi s poročevalcema smo se pogovarjali o naslednjem, torej um, schema za no-, nadomestilo za brezposobnost. EPP Econ kolegi so to zavračali. In to se ne bo spremenilo. Pa še en dodaten predlog z moje strani, še zadnji. Uh, minister za finančne zadeve je tudi omenjen v predlogu. Trenutno imamo že obstoječa fiskalna pravila v Evropi in sedaj se predvsem moramo osredotočiti na spoštovanje že obstoječih pravil, izvajanje teh pravil. Tukaj govorim o. Um, dvojčko, šestečko. Tukaj smo naleteli na veliko večino v parlamentu že v prejšnjem mandatu, eh, potem pa še pak za stabilnost in rast. Tudi tukaj smo se strinjali. Torej, sedaj ta pravila obstajajo, to moramo sedaj uveljavljati. Za vse države moramo to enakopravno eh, obravnavati in ne moramo več eh, dodatno razvodeniti teh predlogov. Potem pa še minister za finance. Treba je um, tolmačiti fiskalna pravila na ustrezen način. Um, Zaenkrat imamo določene težave. Še vedno razmišljamo o nekaterih eh, predlogih, par stvari moramo še izpiliti, ampak na splošno pa mislim, da smo v zadnjih mesecih dosegli velik korak naprej. In mislim, da lahko rečem, da um, torej EBP Ekon um, poslanci želijo na vsak način biti kar se da konstruktivni. Hvala lepa za to priložnost. Hvala. Hvala lepa za to podporo za proračunsko zmogljivost. Ja, minister za finance mora imeti svoje finance, svoje sredstva, ne pa da se ukvarja z drugimi sredstvi iz drugih držav. Po, hvala, hvala soopročevalcema. Hvala poročevalcema v senci. Imeli smo včasih težke, ampak nasplošno zanimive in konstruktivne razprave. Dobro se je končalo. Sedaj imamo to časovnico to je bil dober korak naprej, kaj ti sedaj mislim, da lahko podamo jasen politični signal, to je zelo pomembno sploh v parlamentu. Ehm, evro v tej fazi, v takšni obliki, je neuzdržen in moramo to spremeniti tako, da bo evro dejansko funkcioniral za ljudi. Kako to doseči? Mislim, da moramo poslati jasno sporočilo v tej smeri in ta časovni načrt kaže, kaj moramo narediti, kaj moramo bolje narediti, tako da bo evro vzdržen. Mislim, da je to v redu izpostavljeno v dokumentu. Pa še nekaj bi rad podaril. Tukaj moramo razlikovati med eh, nacionalnimi in evropskimi pristojnostmi. Če imamo sistem upravljena, mora biti jasno, kdo je odgovoren za kaj. Pa še nekaj. Tukaj vidimo, da smo v zelo težkih okoliščinah. Evropska unija um, ni vedno nekaj dobrega, včasih se obravnava kot grožnja. Ampak gledajte, tukaj ne gre za unijo, ki se mora vedno znova in znova širiti. To ne sme biti ta grožnja. Ne, ta predlog je oblikovan zato, da bo evro deloval za vse in da je to v interesu vseh. In še vedno menim, da torej, moramo razlikovati med evropskimi in nacionalnimi pristojnosti, ampak ta meja včasih ni čisto jasna. Moram reči. V bistvu zasebni investitorji so v bistvu um, prosili davkoplačevalce, da plačajo za njih. Um, to se je zgodilo v preteklosti, tega se danes želimo. Pa še nekaj. To tukaj ne sme biti samo predlog Evropska parlamenta, potrebujemo nekoga, ki bo tudi v državi članici prevzel odgovornost za to. Tudi nacionalni politiki morajo prevzeti odgovornost. Tudi nacionalni parlamenti se morajo vključiti. To je sedaj v zadnji različici bolje oblikovano. Bi pa rad dejal, da je to res zelo pomembno in to moramo doseči. In sem vesel, da eh, gremo v to smer in da je časovnica takšna, kot je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 Nažalost pa me ta načrt ne prepriča. Čisto na kratko, zaradi tega, ker sem že prej podala nekaj komentarjev v zvezi s tem. Sklad za težke čase se ne sme omejevati na moralno tveganje, vendar. Me zanima, kako me lahko prepričate, da gre za takšen primer. Zdi se mi, da se o tem ni dovolj razpravljala. Ne zdi se mi prav, da bi ta sklad za težke čase lahko uporabili za takšne primere, kot je Grčija v prihodnosti, naprimer. In še nekaj za konec. Največji problem je, da se s tem predlogom omejuje nacionalna suverenost in takšnega predloga pred mojimi voljivci ne morem zagovarjati. Osredotočiti se moramo predvsem na to, da bi obstoječi sistem postal bolj učinkovit. Hvala lepa. Thank you. Uh, hvala. Bernd Kölmel, vi namesto gospoda Lukeja, ja? Ähm, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh Najlepša hvala. Danes tukaj zastopam gospoda Kölmla. Čisto na kratko. Ne vem, če sem prebral enak dokument kot gospod Buldesan ali gospod Tang, kajti ne morem podati pozitivnega mnenja o tem dokumentu. Obstaja kar nekaj odstavkov, ki jih ne razumem v tem dokumentu. Verjetno obstaja kar nekaj poslancev, ki to bolje razumejo kot sam. Če bo ta dokument sprejet v parlamentu, bomo podali zelo dobro sliko o političnem prepričanju in o gospodarski drži v Evropskem parlamentu. In nič ne govori o tem, da ne bi bil sprejet, če ga ne spremenimo. Hvala. Hvala. Fabio De Masi. Oziroma, se pročujem. Mace, sem utrujen. Gospod Torvalc, hvala. Hvala lepa. In hvala obima sopročevalcema. Kar zabavili smo se, včasih pa tudi ne. Včasih je razprava pokazala, kako eh, huda je ta bitka idej. Torej, um, v času krize si vsi želimo močna pravila, potem, ko pa je konec krizo, pa se ponovno začne druga razprava o tem, kako v bistvu zaobiti, izkriviti pravila. In ja, tudi na teh sestankih poročevalcev senci je šlo ravno v to smer. Torej. O tem smo se pogovarjali. Imam tri komentarje o tem dokumentu v tej obliki. Kot prvo, imam slab občutek glede razvodenitve eh, pakta za stabilnost in rast in pa dvočka ter šestečka in tukaj se strinjam z kolegom Arzanom. Potem drugi stabr, in pa avtomatična absorpcija v kriznih časih. Na sestankih poročevalcev v senci smo že dejali, da moramo najprej določiti okvir, potem lahko gremo v podrobnosti. Zakaj? Lahko bi sprejel ta sklad za težke čase, če oblikujemo ustrezna pravila za upravljanje. Potem schema za brezposobnost. Tukaj se vedno bojim, um, da bi kdo to izkoriščal. Kajti, kot smo to izkusili na finskem, je stvar v tem, da scheme za brezposobnost so zgradili sindikati. Torej, to ne pa, da se to da kot neko darilo za tiste, ki želijo izkoriščati sistem. Uh, za, um, torej, Pa še nekaj, še en zanimiv citat bi omenil. Torej, dosegli smo celo zaposlenost in pa agregatno popraševanje. To sem prebral, In se je rekel, to je pa zanesljivo napisal uh, John Maynard Keynes v svoji splošni teoriji, uh, leta 1936 je to Keynes napisal. In je dejal, uh, ja, tako, ampak takrat je bil dolg zelo majhen v primerjavi s tem, kar imamo sedaj. Torej, Jane Maynard danes gotovo ne bi povedal tega, kot je dejal leta 1936. In tudi sam bi se z njim strinjal v tem primeru. Mislim, da ne smemo biti tako, tako zelo kenesijanski. Torej, da bi spoštovali to, kar je on dejal leta 36. Ampak pol dan mislim, da je imel prav, ko je govoril o lastništvu, odgovornosti tudi v nacionalnih državah. To, kar nas čaka, je poglobljena razprava o tem, kaj bodo um, storili nacionalni parlament in pa države, kako bodo oni prevzeli odgovorno vlogo um, za prihodnost Evropske unije. Hvala. Uh, Namesto Žana Tuija za Alde še kdo? Fabio De Masi. Hvala, predsednik. Najprej hvala lepa sopračevalcema. No, ob tej priložnosti pa se ne bi strinjal s to interpretacijo Keynesa, kajti Keynes je tudi napisal članek, gospodarske priložnosti naših vnukov. In takrat jim sem jasno povedal, da bodo javne naložbe s časoma postale še bolj pomembne. In sedaj vidimo to kinesijansko situacijo. Sedaj nekateri želijo znižati dolg držav z zategovanjem pasu. Um, to je bilo neuspešno, to je v bistvu ta dolžniški paradoks. Ampak v redu, potem morda kdaj drugič ob kavi, kje druge. Ampak Torej, mislim, da tukaj um, proračunska zmogljivost, tukaj ne gre za tehnično vprašanje. Vidimo tudi po ameriških volitvah, da obstaja um, velik pritisk, stres v družbah tukaj uh, in v ZDA. To je tudi rezultat gospodarske krize. In seveda spoštujem težko delo soporočevalcev, ampak sedaj mislim, da um, res ne morem podpreti tega kompromisa. Imamo velike vprašanje glede par stvari. Kot prvo, um, ne želimo, da se zaustavijo strukturne reforme. Nimam sicer nič proti strukturnim reformam kot takim, ampak je treba govoriti, kakšne ne bodo te strukturne reforme. V zadnjih letih mislim, da je bilo to predvsem povezano z agregatnim vprašanjem. Države članice se morajo same odločiti o tem, kaj storiti, vse dokler se spoštuje splošno ravnoteže in um, nacionalno se mora financirati deficite in sicer z zasebnimi um, privačevalnimi sneski. Tukaj bi radi boljše ravnoteže, naprimer tudi moja država Nemčija je vedno znova kršila te standarde glede uh, proračuna in presežkov in ni bilo nobenih posledic za to. Mislim, da bi zaravnotežen potem tudi izboljšali situacijo, ko gre za te stalne transferje. Eh, tudi konzervativci so to omenili. Pa še nekaj. Tudi tukaj je govoril o tem, da potrebujemo naložbe na no, pristop EFSI-a. Mislim, da ni bil uspešen. Veliko je malo je bilo te um, dodatnosti, torej in še enkrat je treba govoriti o javnih naložbah. Tukaj je veliko različnih faktorov, ki jih je treba poštevati, uh, naprimer schema, schema za presposobnost. Nekateri pravijo, ja, potrebuješ večjo liberalizacijo trga dela, potem evropski državljanje se želijo preseliti um, v države, kjer obstaja delovna mesta. Ampak to ni trajnostna rešitev. Mislim, da se moramo sretočiti na to, da bomo ustvarili delovna mesta povsod, um, tudi na obrobnih gospodarstvih Evropske unije. Pa še nekaj, mislim, da naslednji teden imamo odlično priložnost, da govorimo tudi o napakah um, evrosistema. Jozef Stiglic um, bo prišel v Bruselj naslednji teden sedaj je nekaj časa nazaj napisal knjigo in sedaj mislim, da je to odličen um, čas za razpravo. Z njim sem pa se bo o teh stvarih gotovo še pogovarjal ob kavi. Lijadni Rijada. Najlepša hvala. Rijada. Ni je tukaj, zato sem bil sam malce daljši, kot bi bil drugače Ernest Maragal. Thank you, President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorimo špansko. Mislim, da se danes vsi strinjamo glede tega, da če ne bi začeli z delom pred nekaj meseci, bi imeli danes skupaj s eh, ameriškim izidom, danes raz, razlog za to, da bi nas evromoče še bolj zaskrbilo. Danes moramo še toliko bolj ceniti delo, ki sta ga opravila poročevalca. Zaradi njiju smo danes tukaj v pričakovanju in upanju do možnega doseženega dogovora. Imamo kratko in jasno besedilo z velikimi predlogi sprememb, vendar pa smo dobili zaradi tega manj politično jasen dokument dokument, ki ga bosta komisija in svet vrnila, tako kot je poročevalc napovedal. Vendar pa tukaj zahtevamo zakonodajo, ki jo parlament jasno zahteva. Že od začetka smo v politični skupini želeli sodelovati pri tem delu zato da bi opredelili evroobmočje, čeprav se vsi zavedamo pomakljivosti evroobmočja. In vrzeli v evroobmočju. Ta dokument ni najboljši po našem mnenju. Zeleni so oblikovali svoj dokument. ki je ravno tako namenjen točno tej nalogi, vendar pa ta dokument zasluži tudi našo podporo. Ima nekaj stvari, ki se ponavljajo, kot so strukturne reforme, zgleda, da menimo, da mislimo resno, če ne omenimo strukturne reforme v vsakem odstavku. Povdarjamo tudi, kako pomeno je, da dosežemo očekovati stabilnost v evropski območju. Strinjamo se s konvergenco, stabilnostjo in naložbami, če povzamem. Konvergenca seveda s skupnimi pravili v skladu s konvergenčnim kodeksom. Seveda ne pod pogojem, da bi nam kdo grozil. Potem imamo inštrumente za stabilizacijo, ko pride do pretresov in nestabilnosti v določeni regiji. Tukaj govorimo predvsem o skladu za težke čase in zavaranju za primer brezposelnosti. In tretjič, proračunska zmogljivost, ki bi bila avtentična in ki jo razumemo tudi kot zmogljivost za zadolževanje, zato da bi pritegnili naložbe in da bi spodbudili strajnost, trajnostno rast. Torej, moramo skupaj se truditi in storiti vse, da bomo dosegli ta velikopotezen cilj, kot je polna zaposlenost. Pri zakonodajnih predlogih bomo imeli še priložnost, da bomo razpravljali o vseh teh predlogih spremen, ki jih sedaj puščamo ob strani. Skušali bomo doseči območje, ki bo trdno, solidno, močno ki ne bo predstavljala samo za gospodarsko osnovo, ampak tudi za socialno in politično Evropo, ki je tako nujno potrebujemo. Najlepša hvala, Basikard. Yeah, ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko, deliva si čas. Ernest ni nobenega problema. Rad bi dodal dvoje. Najprej bi se rad zahvalil soporočevalcema, da sta se spustila v politično vprašanje. Ta naloga ni bila lahka da, in uspelo ima je pritegniti vse politične skupine, ki sedaj podpirajo predlog. Torej, sedaj vidite, da če Nemec in Francozinja vodita, vidite, da ta os še vedno deluje v Evropi. Dobro, da vemo. In drugič, kar se mi zdi še toliko bolj pomembno, in to je politični signal, ki ga pošiljamo. In to je, da bomo morali obstoječ evro izboljšati in to nujno. da je krize konec in da lahko na to pozna, pozabimo, mm, ne drži. In Pomembno je, da pošljemo to sporočilo in da to tudi povdarimo. Seveda me skrbi zaradi besedila, ki ga sam ne bi podprl, gre za strukturne reforme, ki se zdi kot mantra, ki jo nujno potrebujemo. Vendar pa je tukaj politično sporočilo toliko bolj pomembno. Pomembno je, da to povdarimo v tem dokumentu. In še za konec. Ključnega pomena je, da Ta razprava poteka tudi v nacionalnih parlamentih. Slišim neko glasbo v dvorami. Pomembno je torej, da ta razprava poteka tudi v nacionalnih parlamentih. Seveda lahko razpravljamo o nujnosti proračunske zmogljivosti, vendar pa ta razprava sedaj poteka v skoraj prazni dvorani v sredo zvečer ob osmih ta razprava mora potekati v nacionalnih parlamentih in mislim, da se s to razpravo to tudi začenja. Najlepša hvala. Aha, kolegi FDD in AFA tudi ne. Aha, še sedaj gremo na sklop pritegni pozornost predsednika. Najprej se je javil gospod Hekmar, potem pa gospod Fernandez. Najlepša hvala. Najlepša hvala so poročevalcema glede nemško-francoske osi. Naj skromno pristavim, da sta Francija in Nemčija spodkopali pakt stabilnosti in proračunsko zmogljivost, ki naj bi jo imeli. Mislim, da je to pomembno, kajti to je najpomembnejše v tej razpravi. Veliko smo razpravljali o Keynesu in vas opomnim, da ko je pisal svojo tezo, da je že dolgo tega in da je gospod Keynes med tem že preminil. In v tistih državah, ki so uporabile njegove ideje, da bi se borili proti primanklajem, so ti primanklaji rasli in konkurenčnost upadala. Kar je Minet Keynes resnično želel povedati, je pak stabilnosti. Tri odstotki presežka in tri odstotki primanklaja. To je bil njegov ideal problem je, da tega nismo nikoli dosegli. Sam prihajam iz države, ki ni v evroobmočju. Sam bi želel, da bi vstopili v evroobmočje, vendar pa je zelo zanimivo, da je Švedska ena redki držav, ki izpolnjuje pak stabilnosti. Zakaj? Seveda, sreča, imeli smo svojo lastno krizo, Naučili pa smo se tudi, da moramo inštitucije uskladiti z politikami. Ne morete se zanesti samo na politiko ali samo na inštitucijo. Pot, boje potrebujete. Zato sem malce skeptičen do tega. Kot prvo, mislim, da ni treba dvigniti evropskih davkov oziroma javnih izdatkov. to ne bo povečalo naše konkurenčnosti. In drugič, sklad za težke čase. Naj vam povem, da če bo prišlo do pretresa ali težav v državi šanice, bodo takoj zahtevali sredstva iz sklada za težke čase. Če pa meni pravila, in potem ne sledimo, jih ne upoštevamo, ko gre za pak stabilnosti, naprimer države na Iberskem polotoku. Vsi so bili mnenja, da bi se morali pravil držati, razen nekaterih. Ne smemo pozabiti, gospod predsednik, da imamo proračunsko zmogljivost v Evropski uniji. Ta naj bi bila stabilna ravno zaradi paksta stabilnosti. Imamo Torej, finančni minister, ki se imenuje pakt za, rast, pakt za rast in stabilnost. Če pa se pravil ne držimo, potem moramo pravila nadomestiti. Ne moremo pa enostavno si vedno znova izmišljati nova pravila zaradi tega, ker se jih ne držimo. Z vsem spoštovanjem poročevalcema. Na tak način ne bomo rešili evropskih problemov. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Tudi vaša država je imela zelo pomembne ekonomiste, naprimer gospod Mirdal. Ne vem, če se z mano ne bi strinjal, saj danes ne. Bolje je, da ste skoraj, da, da imate skoraj prav kot da ste jasno napak predstavili svoje mnenje. Najlepša hvala. Je pense que même dans cette salle... Sedaj, tudi v tej dvorani, vidim, da ni več zaupanja, ta beseda sploh ne obstaja več. In potrebujem kot prvo zaupanje med državami članicami. Prav zato moramo reformirati evrobmoče nekatere države se trudijo, ampak ne zaupajo drugim državam, ker menijo, da te druge države ne spoštujo pravil in se ne trudijo. In prvo, kar potrebujemo, je ta beseda zaupanje. Trenutno tega ni, niti med nami. In potrebujemo to zaupanje, najprej zaupanje med državami. Sedaj mislim, da je čas, da pošljemo signale v to smer. Če je vse v redu, če vse lepo deluje, potem v redu to postimo. Ampak, če pa kaj ni v redu, potem je pa treba nekaj narediti. In treba si je zastaviti vprašanje, zakaj imamo pravila, če pa se jih ne spoštuje. ne vem, pravila, glede 60 odstotkov um, dolga, glede na BDP, kdo to spoštuje. Sveda potrebujemo pravila, ja, ampak jih je treba potem spoštovati. Prav tako ne smemo pozabiti, da tukaj sploh ne govorimo o uredbi, tukaj gre samo za poročilo na lastno pobudo. O takšnem poročilu na lastno pobudo. Res ni treba vsega narekovati, kako bo to in to delovalo, to in to financirano, kaj ti parlament, kot vemo, nima pristojnosti za lastna sredstva ali pa za financiranje. Se strinjam strukturo in vsaka beseda ima veliko težo. Se zahvaljujem obima sopročevacima, ki sta upravili odlično delo. Pa še nekaj. Mislim, da se strinjamo glede strukture, torej da želimo te stebre. Morda obstajajo razlike pri vsebini stebrov, ampak če se strinjamo glede stebrov, potem je sedaj treba pogledati samo vsebino. Tukaj je nekaj zelo jasno. Veliko govorimo, ampak v bistvu ne izvajamo koncepta solidarnosti in odgovornosti. Ko govorimo o odgovornosti, To pomeni, da se moramo izogibati moralnemu hazardu. Odgovornost. To pomeni, da potrebujemo pogojenost, da se potem spoštujejo pravila. Mislim, da je za nas vse jasno, da potrebujemo večjo preglednost, večjo legitimnost, več demokracije, boljše upravljanje. Mislim, da je to jasno. pa še to, nekateri so proti evru, vedno bodo proti kakršnemu koli poročilu s tem v zvezi. Ampak tisti, ki želijo solidarnost, odgovornost, preprečevanje težav in še nekaj imamo težave za instrumenti za izterjavo, um, tukaj mislim, da moramo doseči soglasje. Mislim, da bi bilo napačno da damo signal, da ja, parlament meni, da je vse v redu. In da um, ni treba nič spremeniti. Predvsem, kot prvo, um, moramo spoštovati tisto, kar uh, obstaja in narediti še več. Uh, have... Najlepša hvala. Nihče drug se ni prijavil k besedi. Zato bom spregovoril tudi sam. Ker bi se rad odzval na to, kar je dejal gospod Hökmark. V tem poročilu ne govorimo o smernica za pakt rasti in stabilnosti. To poročilo ni kinezijansko, govori o čisto drugih zadevah. Dejstvo, da nimamo zmogljivosti za stabilizacijo na ravni evroobmočja, pomeni, da se moramo zanesti na monetarno politiko in nacionalne proračune, kar seveda lahko povzroči na prekomerno zanašanje na monetarno politiko, kajti dobimo asimetrično absorpcijo na evropski ravni in lahko pride do situacije, kjer se morate oddaliti od fiskalnih pravil ali pa potrebujete novo vrsto financiranja, potem pa morate računati na nacionalne proračune, ki morajo praviti delo, zato pa nimajo dovolj zmogljivosti. Zato se mi zdi proračunska zmogljivost v skladu z vidikom, da potrebujete uravnotežen proračun na nacionalni ravni. Lahko potem usklajujete stabilnost z absorpcijo. Za to gre. Tudi mednarodni denarni sklad je zelo jasen glede tega. To nima nobene veze z absorpcijo asimetričnega šoka ali pretresov, ali pa želite razširiti proračunsko zmogljivost in fiskalno politiko. Mislim, da gre tukaj za popolnoma drugo zadevo. To ni cilj tega poročila. Namen tega poročila je, da povdarimo, da evro potrebuje nacionalne fiskalne politike, skupno monetarno politiko, vendar pa potrebuje tudi skupno funkcijo, da vključuje strukturno reformo, asimetrične in simetrične pretrese. In če si politično pogledate to zadevo, lahko vključimo fiskalno politiko v naše letno poročilo in ravnotežen pristop. Torej, ne smemo obsojati tega poročila zaradi stvari, ki jih ne vsebuje. In drugič, vprašanje finančnega ministra. Tudi to je povezano s tem. In to sem omenil, tisto, kar je želel gospod Muresen. In tudi v zvezi s tem, kar je povedal gospod Tang. Potrebujemo več zmožnosti, da bi razlikovali med evropskimi in nacionalnimi pristojnostmi, da bi postopoma zgradili proračunsko in fiskalno zmogljivost, ki bi na koncu mogoče pripeljala do finančnega ministra, kar pa ne pomeni, da potrebujemo še nov element poseganja v davčno politiko na nacionalni ravni, ampak da razlikujemo, potem pa lahko poskrbimo za več tržne discipline. Ravno zaradi tega, ker imate to funkcijo na federalni ravni. Mislim, da sta ti dve zadevi popolnoma kompatibilni. In zato je dobro, da imamo ta dokument na skupni osnovi, ki bo pomenil zelo dober prispevek Evropskega parlamenta za financiranje evropske integracije. Seveda lahko vsaka prejšnja skupina ima svojo lastno držo, svoj lastni pristop do fiskalne politike. To je pa čisto drug predmet razprave in ni povezan s tem poročilom. Želite kaj dodati? Najlepša hvala. Veliko čast mi je, da je moj govor povzročil tako pozno razpravo. Torej, asimetrični pretresi v težkih časih je stvar definicije. Asimetrični pretresi so vedno tisto, kar se dogaja tebi, kar pa se dogaja drugim, pa je verjetno simetričen pretres. Če imate stagnirajoče gospodarstvo dolgo časa, boste to vedno imenovali težke časi, čeprav mu bo mogoče to posledica gospodarske politike in preko mirnih izdatkov. Zato je to dvoje povezano. Prava proračunska zmogljivost Evropske unije bo ostala v državah članicah. Te to je treba pravilno, s tem je treba pravilno upravljati in delati. Imamo tudi dodatno zmogljivost in to je, da predpostavljamo, da se ne bomo držali pravil v paktu stabilnosti in s tem bomo dobili več problemov, kot smo jih imeli do sedaj. Najlepša hvala. Če bomo tako razpravljali, evropskega proračuna sploh ne bomo potrebovali. Hvala, pozno je, ampak res gre za bistvo cele razprave. Škoda, da gospod Ökmar ni bil eh, poročeval za senci, lahko bi sodeloval v naših razpravah in smo govorili o vseh teh stvarih. No, ampak nekateri ste omenili naslednje vprašanje. Zakaj smo se sploh odločili za to poročilo? Kot prvo, eh, ko smo uvali evro, smo določili nekatera pravila in sedaj vidimo, da se ne spoštujejo ali pa ne v celoti potem včasoma smo to poskušali izboljševati ali pa jih napraviti bolj pametne. No, seveda, Poltonki potem izpostavil nekaj bistvenega, namreč to, da mora države prevzeti odgovorno vlogo pri tem. Seveda, mislim, da da um, ne sme biti zid eh, državna soverenost pri ekonomski politiki. Nihče tukaj ne želi postavljati pod vprašaj soverenosti držav na tem področju. Ampak smo po drugi strani govorili o konvergenci in tukaj mislim, da moramo poiskati tudi možnost, da države članice res prevzamejo odgovorno vlogo pri svojih strategijah za gospodarstvo, ne da bi ustvarili vtis, da je to v bistvu zahteva komisija. Kajti takšen pritisk je ponovadi kontraproduktiven, bolje je, da predstavimo smernice za izboljševanje stanja v posamečnih državah. Pa še nekaj. Eh, asimetrični šoki. Eh, Gunnar Ökmar je to eh, omenil. No, kaj so asimetrični šoki? Ne vem, če je to točno, ampak vemo pa, da Po uvedbi evra moramo še enkrat uh, prebrati osnovna načela. Morda Keynes ni več sedaj v modi, ampak če pogledamo delovanje evra, mislim, da lahko tudi proučimo, kaj so povedali ustanovni očetje. Sploh, naprimer, poročilo Delor. Morda bi morali sprejeti strukturne sklade. Um, ampak eh, to nikoli ni bilo upoštevano. gospod Okmar je končal, zato morda ne bom več odgovarjala na njegove pomisleke. No, pa kot prvo, kaj potrebujemo? Države mislim, da morajo um, tudi prevzeti pristojnosti, se zanašati na svoje smernice. Torej, to je eno. Države morajo vložiti v strud uh, za konkurenčnost. To je eno, ampak Še nekaj. Na ravni Evropske unije, ravni evra, nimamo pravih mehanizmov za to, da se zaprstavimo simetričnim ali pa asimetričnim šokom. To ni vzdržna situacija. Vse monetarne unije imajo takšne mehanizme na voljo. V evrobočju pa še nismo tega uspeli vzpostaviti. No, razen v kriznih um, časih in to ne na ravno perfekten način. Ja, Keynes ni več modi. Um, ja ali ne, no, ampak ne vem, ali so danes neoliberalci v modi, če pa vidimo, kaj se je zgodilo, naprimer, v času Regana in pa Tečerove. No, ne vem, če je sedaj ravno čas za to, da se pogovarjamo o teh doktrinah eh, za ali pa proti. Bistvo je nekaj drugega. Moramo poskrbeti za to, da bo evro se lahko odzval na pričakovanja držav članic, ki si delijo eh, to skupno valuto. In zato v tej časovnici predlagamo naslednje. Torej, eh, nekaj, kar bo komisija upoštevala pri pripravi bele knjige, pa tudi nekaj, kar bo upošteval Evropski svet. Pa še nekaj, naj se odzove še na en argument. IKR e je to omenila. Torej, pravite, da bo ta časovnica zmanjšala suverenost držav. Ne, ravno obratno. Če govorimo o konvergenci lahko omogočimo državam, da ponovno povečajo manevrski prostor za gospodarsko politiko in mislim, da tukaj lahko dosežemo dobro soglasje oziroma dobro večino za to, da pošljemo to politično sporočilo. Hvala. Se boge. Najlepša hvala. Še kolega, izvolite. Hvala predsedujoči, kolega ravno odhaja, ampak bi mu vseeno rad eh, povedal, glede tega, kar je povedal, glede odgovornosti in prevzemanja odgovornosti. To je pomembno vprašanje. Uspelo nam bo le, če bomo dosegli to, da bomo prevzemali odgovornost tako za to, kar se dogaja na evropski ravni in zato moramo upravljanje zasidrati v odločanju Evropskega parlamenta. Uh, Tudi nacionalni parlamenti morajo tukaj prevzimati večjo vlogo in to sem poskušal vključiti v besedilo. To se da seveda še vedno izboljšati. Kakorkoli že, pregledati moramo tudi podatke, ki jih je pripravila raziskovalna služba, namreč kako nacionalni parlamenti sprejemajo priporočila specifična za države in eh, kako se to potem eh, prevede v njihovo zakonodajo. In tukaj vidimo zelo raznolike situacije. Nekateri parlamenti unesejo tukaj veliko dela in potem te tabelice izpolnijo, druge države pa se sploh ne odzovejo na ta priporočila. In prav zato moramo poskrbeti za to, da bo ta postopek bolj transparenten, bolj, bolj parlamentarčen. To je bilo v debati tudi že slišano. Namreč eh, to, kar dosežemo v skladu z 13. členom fiskalnega pakta moramo tudi prenesti v politiko. Namreč uspeti nam moramo, da bo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in eh, Evropskim parlamentom boljše. Ne smemo se prepirati med seboj, ampak se moramo skupaj zauzemati za to, da bi končno dosegli evropsko enotno politično stališče. Tega zaenkrat nimamo, ampak nujno potrebujemo, če si želimo večje zaupanje na tem področju. Samo tako lahko skupaj dosežemo enotno rešitev. Nekateri kolegi so podali negativne komentarje tudi glede tega pristopa, glede načrta, ki eh, je pred nami in to smo si zabeležili, ter sem prisluhnil njihovim komentarjem. Slišal sem tudi nekaj komentarjev, ki smo jih eh, že poskušali vključiti v besedilo. Torej, poskušali smo odgovoriti na te pomisleke že v našem besedilu. Neprestano izboljševanje besedilo pa se mora tudi enkrat končati, namreč zmogljivost za pogajanje in zmožnost za pogajanje se nekje tudi konča. Danes se bo vas posoporočevalko seveda še sestala in pregledala, kaj bi še lahko izboljšali, kaj bi še lahko ponudili, ampak eh, to pač ne gre brezkončno. Namreč, če, eh, če bomo preveč stvari tukaj izpustili, se bo poročilo razvodenilo. O tem bova potem poročala. Hvala. Najlepša hvala, hvala za to kratko in koristno razpravo. Kolega, želite še kaj dodati? Ne, prav potem pa se že veselim eh, naslednjega poročila o tem, ko lahko tudi glasujemo o poročilu. Hvala torej za vse prispevke o poglabljanju EMU. Najlepša hvala.